Eh, prezentarea succintă a raportului Prehajamo, prehajamo na naslednjo točko in sicer boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU. Gospa Loh Bihler, imate besedo. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana komisarka Malmström, eh, poročilo o boju proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih Evropske unije. Tukaj gre za poročilo eh, AFETA, kjer smo upoštevali tudi odbor za ženske, odbor za notranje zadeve. Gre za zelo obširno strokovno poročilo. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki so prispevali k pripravi tega poročila, vključno z sodelavci parlamenta. Tukaj gre za sodobno suženstvo, katerega oblike so zelo različne. Lahko vidimo uh, slike ljudi, oropanje dostojanstva, ki spominjajo na sužnje v okovih, eh, ki se izpolnimo iz starih eh, časov. Moški, ki, ki so popolnoma se stradani in uh, jih pretepajo ali pa gre za ženske, ki jih prisilno silijo v prostitucijo in nihče ne opazi njihovega trpljenja v našem poročilu, pa se ukvarjamo tudi z manj vidnimi oblikami, naprimer otroške vojake, delo gospodin ali pa tudi prisilno beraštvo. Vsi ti odnosi skrajnega izkoriščanja, imajo nekaj skupnega, da so ljudje v to zašli in se ne morejo sami osvoboditi. Gre pa za cilj eh, maksimalnega izkoriščanja posameznikov. Evropska unija in evropske države članice se morajo bolj intenzivno ukvarjati z vprašanjem trgovine z ljudmi, pri čemer morajo biti v središču pozornosti žrtve. Želimo si, da bi tisti, ki so v ozadju eh, trgovine z ljudmi, prišli v roke pravice in da bi lahko pomagali žrtvam, ki potrebujejo terapijo, spravo. Treba jim zagotoviti ustrezno poplačilo za trpljenje. Gre za zelo dobičkonosno dejavnost, ki prinaša eh, zločinskim organizacijam, velike dobičke v skladu z podatki Svetovne organizacije za delo. Vsako leto zaslužijo več kot 100 milijard evrov na ta račun. Države članice morajo intenzivneje sodelovati in treba je na uliti mehanizem sodelovanja tudi znotraj Evropske unije. Prav tako morajo podjetja zadeti kazni za izkoriščevalske prakse v, svoj, v njihovih podjetjih. Tudi pri sporazumu z Tajsko o ribištvu je bilo govora o suženskih odnosih delavcev na tem področju. Države morajo sodelovati in tudi različni organi morajo sodelovati med seboj in ne odgovornosti prelagati na drugega. Policisti in meni stražniki morajo biti bolje izobraženi za boljše prepoznavanje trgovcev z ljudmi. To poročilo vključuje celo vrsto ukrepov, s katerim lahko izboljšamo politiko Evropske unije. Jutri želimo sprejeti to poročilo, ki prihaja v pravem času, zato da bi z svojimi zahtevami vplivali na prenovo evropske politike za boj proti trgovini z ljudmi, ki prihaja v tem letu. Zaključili bi z, za hvala gospe Vasiljado, koordinatorki za boj proti trgovini z ljudmi. Hvala lepa. Ja eh, Hvala lepa. Zdaj imamo catch eh, DI. Deset kolegov se je prijavilo na catch DI. Eden je že upisan tudi za enominutne govore. Če se strinjate bi vsaki politični skupini omogočil, da spregovori en predstavnik. Hvala lepa, gospod Mikulašik. Ko se ukvarjamo z boje proti trgovini z ljudmi, bi se osredotočil na trgovino z človeškimi organi spoh organi, ki so bili odsranjeni na kaznjivi način. Ljudi se privabi v tujo drželo, kjer se soočajo z situacijo, ki je podobna suženstvu. To je zelo negativno okolje. Žrtve seveda tudi tvegajo svoje življenja pri odstranitvi organov, kar je seveda nezdružljivo z pristopom Evropske unije do mednarodne politike. In prav gotovo gre tukaj za potrebo po izvajanju spoštovanja človekovih pravic, ker nismo dovolj učinkoviti hvala lepa. To poročilo izpostavlja vidike trgovine z ljudmi, kjer imamo opravka z žrtvami, ki so pogosto ženske in otroci, storilci pa kriminalne združbe zato moramo poskrbeti za boljšo zaščito otrok, žensk in tudi starejših oseb, ustrezno pa kaznovati storilce. To je seveda pomemben cilj. Mike. Mikrofon, prosim. Panie Przewodniczący, przemyt ludzi, handel ludźmi to są konkretne. Hvala lepa, trgovina z ljudmi je zelo resen problem. Zelo sprašujem komisarko, kaj se dogaja z tisoči otrokom, ki so bili sami, oziroma ki so izginili na begonski poti po Evropi. Ti otroci so izginili, sprašujemo se, ali so jih izkoristili za trgovanje še z drugimi ljudmi, ali se je še kaj hujšega dogajalo z njimi. Gospod Mikolašik je omenjal tudi ta problem, še vedno pa ne vemo, kaj se je, dogajalo, kaj se je zgodilo s temi otroki. Če hočemo biti resni pri reševanju tega problema, si moramo postavljati to vrstno vprašanje. In nikako ne smemo povečevati socialnega kaosa. Migracije smo omenjali kot begunsko krizo, od kolega smo slišali, da gre za posel. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Vsi se strinjamo, da eh, trgovina z ljudmi mm, predstavlja sodobno suženstvo. 2015-2016 si bomo zapomnili kot eh, leta, ko Evropske unije in države Evropske unije ni uspelo se ustrezno odzvati na begonski val in zagotavljanje varnosti v Evropi. Krati pa si bomo zapomnili ta leta potem, da so bile eh, ženske, otroci in tudi moški izkoriščeni kot blago. Kolegice in kolegi, sodelovati moramo, kooperacija in koordinacija med državami članicami ključnega pomena, ko se borimo proti trgovini z ljudmi. Naš odziv mora biti jasen, če želimo rešiti problem in zagotoviti, da bodo žrtve obravnavane kot eh, ljudi s pravicami in da bomo preprečili to vrstne fenomene v prihodnje. Hvala lepa. Gospa komisarka, izvolite. Uh, hvala lepa, uh, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalki. Gre za temo, ki mi je blizu tudi v moji prejšnji funkciji komisije s pomočjo službe za zunanje delovanje. Nadaljevala je s prizadevanjem za boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih v Evropske unije. Še naprej si bomo prizadevali za ustrezno izvajanje oziroma upoštevanje standardov za boj proti trgovini z ljudmi pri naših sporazumih in eh, hkrati se bomo borili za povečanje standardov na tem področju ter za vzpostavljanje dialoga z organizacijami, ki se ukvarjajo s to problematiko. Od 27 držav članic je 26 držav eh, članic eh, komisiji sporočilo popolno popoln prenos eh, direktive o boju proti trgovini z eh, ljudmi, eh, razen Nemčije. Komisija bo v kratkem, to se pravi v tretjem dne, četrtletju tega leta predstavila napredek na področju uh, na tem eh, področju v državah eh, članicah. Eh, to poročilo je torej prišlo v pravem času. Rada bi vas obvestila o mejniku, ki ga je dosegla Evropska komisija v maju za sprejetjem prvega poročila o napredku pri boju proti trgovini z ljudmi. Tukaj imamo dosežke, ki hkrati pa so izpostavljene tudi pomekljivosti, ki jih je še treba odpraviti. Evropska komisija torej nekaj storila na tem področju, vendar nas veliko dela še čaka, zato da bi preprečili, da z ljudmi ravnajo kot z blagom. Preprečiti moramo, da se zločin zgodi, kajti kasneje je prepozno. Eh, napasti moramo trgovino, kjer je najbolj boleče pri eh, denarju. In tukaj bomo morali sodelovati tudi z državami zunaj meja Evropske unije. Trgovanje z eh, ljudmi je seveda del zunanje politike Evropske unije eh, na področju varnosti in spoštovanja človekovih pravic, kjer imamo tudi akcijske načrte. Hkrati pa treba upoštevati tudi vidike enakopravnosti žensk vrh v Valeti o migracijah, kjer so politični vodi v Evropski uniji izrazili pripravljenost za to, da sodelujemo in izmenjujejo podatke o trgovini z ljudmi tako da bi lahko spoštovali človekove pravice, vključno s pravicami žensk. Tukaj gre za boj proti eh, trgovanju z migranti, tih otapljanje ljudi kot ene od prioritet. Boj proti trgovini z ljudmi je tudi centralnega pomena, tudi v mednarodnih odnosih, regionalnih eh, dialogih in tudi varnostnem in obramnem eh, dialogu. Tukaj treba upoštevati tudi okvir eh, boja za spoštovanje človekovih eh, pravic in je tudi del akcijskega načrta o človekovih pravicah in demokraciji. Pri tem tudi sofinanciramo ustrezne aktivnosti z drugimi mednarodnimi forumi, kot so Združeni narodi in podobno. Ne smemo spodbujati kulturo nekaznovanosti in zagotoviti pravico za žrtve, ki jih ne smemo obravnavati kot eh, zločince. Zato potrebujemo zavezo voditeljev drugih eh, držav tako da bi lahko dosegli določen učinek. Zato moramo sodelovati, računam na ta parlament. Eh, vem, da ste zelo zauzeti na tem področju in si boste še naprej prizadevali v tej smeri. Eh, trgovanje z ljudmi ima kratko zgodovino v mednarodnih odnosih eh, Evropske unije, vendar je treba ta aspekt bolj vključiti in to poročilo je pomemben korak v tej smeri. Hvala lepa.